Dobr dan, smo v ogromni dvorani, ki je nikoli ne bomo zapolnili, tudi če smo vsi prisotni. Veselim pa se, da je med nami vsaj nekaj poslancev in poslank. Imamo dnevni red, ki ni videti tako poln, ampak lahko postane težaven. Lahko vam povem, da katero tolmačenje je danes na voljo, vse razen slovenščine, ne, švedščine, estonščine, litonščine, litvaščine in malteščine. Vse drugo, vsi drugi jeziki so na voljo. Poleg tega bomo znova prenašani po spletu in prosim vas, da se dostojno obnašate, ja, se razumemo, da ne spimo, da si ne bo, vrtamo po nosu in tako naprej. Obveščam vas, da smo pred tednom z majhno delegacijo bili v kulturnem mestu Esnu, gospod Takula, gospa Sakava Evert in jaz. V vaših dosjejih vidite tudi poročilo o tem obisku, lahko vam povem samo, da je bilo resnično čudovito biti tam. Um, videli smo, kakšne so dejavnosti kulturnega mesta, videli smo tudi, kako 53 mest v tej veliki prestolnici Esno sodeluje v RUE 2010, RUR. Zelo lepo jim je ta projekt uspel in mislim, da je to zamisel, ki bi lahko morda sledili tudi v prihodnje pri kulturnih prestolnicah. V okviru tega projekta RUR 2010 smo se naučili, kot smo že videli tudi v Luksemburgu in Sarlandiji in tudi, ko smo bili v Liverpoolu, kako stara industrijska mesta lahko uporabljamo v kulturne namene in kako so potem privlačna za ljudi, imajo odlično oporno hišo. Eh, gospod Hane Takola je bil vesel, da je to operno hišo zgradil zelo slaven finski arhitekt, vendar v operni hiši sami nismo bili, videli smo jo od zunaj, ampak kulturna mesta, ki smo jih videli, novi muzej, potem carinska unija. To so primeri, kako lahko stara industrijska mesta ohranjamo v današnjem času in kako lahko prenašamo njihovo tradicijo za naše otroke in nuke, ki verjetno nikoli več ne bodo uh, doživeli tega, da se spuščaš v uh, nek rudnik. Dobro pa je, da ti naši potomci vedo, da je to včasih obstajalo in ta mesta se danes lahko uporabljajo za čudovita kulturna dogajanja in dogodke. Skratka, videli ste tudi odlično poročilo na to temo, lahko v svojem dosjaju. Zadnja pripomba na to temo je, želela bi vas spomniti, spomniti da sem danes zvečer, nažalost, povabljena na neko okroglo mizo z zelo pomembnimi akterji in deležniki ob uh, pol deveti uri in to bo trajalo ali pa od, okrog 21. ure. Tisti, ki hočete videti nogometno igro moje 11 metrov, ki lahko takrat seveda odidejo, jaz pa moram ostati na tem dogodku. Bila bi vesela, če pridete tudi vi, kajti več kot 60 ljudi je obljubilo svojo udeležbo. Tako da prosim, da nas ne blamirate, pridite tudi vi. Lahko smo brali, da so si nekateri od naših kolegov prizadevali, da bi te zunanje odnose sedaj nekoliko, mer, nekoliko meri bolj izpostavili in to je sedaj pravi trenutek, da na tem področju govorimo tudi o kulturi. To je zelo pomembno in to vsekakor zanima tudi odbor za kulturo. Žal bo ta dogodek potekal samo v angleščini, kajti nisem hotela, da bi se vse skupaj odvijalo v taki dvorani, temveč je to dvorana menu in kjer lahko govorimo drug z drugim na, na mesto drug proti drugemu. Tako, zdaj pa toliko o svojih sporočilih. Danes bomo imeli še čas glaso za glasovanje, novinarstvo in novi mediji, oblikovanje javnega prostora v Evropi. Gospod Lokegard je poročevalec, imamo 185 predlogov sprememb in nekatere kompromisne predloge sprememb, eh, ki jih je pripravil poročevalec. Danes bomo glasovali ročno, torej z dvigom rok. Če nam ne bo uspelo, pa vas bom prosila, da uporabite svoje glasovalne kartice. Prosim, da jih ostavite že kar zdaj, tako da ne boste potem jih začeli iskati, če bi to bilo potrebno. Gospod gospodu Lokegar dodam še besedo za nekaj uvodnih eh, navedb za uvod v njegovo poročilo. Izvolite, gospod. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Veliko je že bilo rečeno v tem poročilu, tako da ne bom podaljševal te razprave. Rad bi se zahvalil nekaterim ljudem, še preden glasujemo. Zahvalil bi se vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega sporočila, še zlasti pa poročevalcem v senci za vašo angažiranost v tem procesu. Imeli smo nekaj zelo plodnih sestankov, razprav na podlagi številnih predlogov sprememb, ki ste jih predložili. Zahvaljujem se tudi komisiji in predstavnikom komisije za konstruktivn in odprt pristop k obravnavi te teme. Ne vem, ali ste to pričakovali, ampak v vsakem primeru je bila razprava z vami prav tako zelo plodna. Hvala tudi sekretarjatu odbora za kulturo za velika prizadevanja eh, pri obdelavi vseh teh besedil in ne nazadnje seveda hvala mojim asistentom za vso podporo in trdo delo v tem intenzivnem procesu. Seveda upam, da se bo vsta napor odrazil tudi v današnjem glasovanju, vendar pa bomo morali seveda to zdaj tudi videti, ali se bo to dejanjilo. Hvala. Hvala. Torej ne bomo imeli razpravi, ampak takoj glasujemo. Razpravo smo že imeli. Gospa Paljateli, mi je prav žal. Potem pa takrat, ko bomo prišli do tiste točke. Izvolite. Imamo tukaj enega poslanca Evropske ljudske stranke preveč. Kdo bo prostovoljno. voljno? se bo vzdržal glasovanja. Gospod Urana. Ja, okay. Potem je pa vse v redu. No, napačno so me obvestili, ni težav. Hm? Äh, A imamo tudi enega predstavnika guje, ki je preveč. Koliko jih sme glasovati? Sir, Jaz ne bom glasoval. Sem, sem samo tukaj. Ok, ne povzročajte tukaj zmede, ker potem bomo imeli same težave. Skratka, dva glasova imate v vaši politični skupini. Torej, pridimo kar na glasovanje. Prvi odstavek, predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj bom imenovala samo predloge sprememb. A prav, številka 33, kdo je za? proti. Vzdržani sprejeto. 34 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 35 za. Proti. Vzdržani. Ni jasno. Prosim. Glasujmo elektronsko. Kdo je za? Proti? Zdržani? Konec glasovanja? Zavrnjeno. 12 proti, 8 za. Lahko dobim glasovalni seznam za Evropsko ljudsko stranko, lepo prosim. 36 za proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto, 46 za, proti, vzdržani sprejeto, 47 za, proti, vzdržani. Moramo preveriti elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Za 11 proti zavrnjeno. 48, ja? Didn't work. Ni delovalo? Dan, no einmal. Pa še enkrat. Potem pa poskusite na sosednjem mestu. Sedi se eno mesto, mat, gospod Matula, eno mesto nazaj, vrst, vrsto zadaj. Can you help him? Oh, yeah, yeah. Does it work? So, ne deluje. Pa dajmo še enkrat. 47 za, prosim glasujte. Glasujemo. Kašlašen. Konec glasovanja. 16 za, 12 proti. Sprejeto. No. Vedno je treba vse storiti dvakrat. 48 za, proti. Zdržani. Sprejeto kompromisni predlog ena. Za, proti, zdržani, sprejeto. S tem prihajamo na peti odstavek. 59. prerasmembe za, proti, preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 9 proti, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63, 64 in 65 so identični, kdo je za njem, proti, vzdržani vzdržani, sprejeta. 66 je omaknen, 67 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Deseti odstavek 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 in 81 sta identična, kdo je za? Proti, zavrnjen. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto, 83 za. Kaj je sprejeto? Mhm. Potem je brezpredmeten, prav, se upravičujem. S tem pridemo na 84. Kdo je za 84? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 94 za, proti, sprejeto. 95 in 96 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, aha, je brezpredmeten. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 99 v dveh delih, prvi del za. Ja, gospod Paljedel, izvolite. Rada bi umaknila ta predlog spremembe in predstavila ustnja amadma, ki preoblikuje prvi del, torej priznava pomen Euronewsa ki širi obseg jezikov, ki bo pokril vse države članice Evropske unije in več, da bo model neodvisnega televizijskega novinarstva, ki bo promoviral objektivnost informacij, in pre, eh, objektivnost in preglednost oglaševanja. Sem razumela, ampak drugi pa ne.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 quality in politics and transparency in advertising. Hello, Gugat. Gospod Porčevalec. Meni je prav. Nijem nič proti. Uh, <laughs> Razmišljam samo o besedilu. ne vem le, ali ga je bilo treba predložiti ali ne, besedilo kot tako. Ampak kar se mene tiče, mi je prav. prav. Okay. Ja. A mi se kavada? Gospod Kavada. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Samo ena pripomba kolegici, ki je dala ustni predlog spremembe. Ne moremo reči da bi Euronews lahko eh, postal eh, neodvisna televizija, saj je že. Eh, morali bi reči nekaj v smislu, da bo še naprej. Yes, please. Thank you. Lahko torej spremljeno besedimo ta način. Prav. Hannibal. Gospa Hannibal. Thank you. Um, Hvala. Mi smo zaprosili glasovanje po delih, ampak ker smo saj daj imeli uh, ustni amandma, ne potrebujemo glasovanja po delih in glasovali bomo lahko v celoti. Prav, potem zdaj glasujmo o tem predlogu spremembe gospe Paljadeli, kot ga spremembe gospod Kavada. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 100. Za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 101. Za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 102. Za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 103 in 104 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 106 in 107 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 108 za, proti, vzdržani, sprejeto. 109 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto 110 za, proti, vzdržani, sprejeto 111 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj prehajamo do predloga spremembe 112 do 110, ki imajo vsi enak pomen, kdo je za te identične predloge sprememb. Proti vzdržani. S tem so ti predlogi sprememb sprejeti. Piše tukaj, da se izbriše 21. Je tako tudi brezpredmeten. In 122 je tudi brezpredmeten. Sedaj prehajamo na 123 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 124 za, proti, vzdržani. Ni bilo posem jasno. Preverimo elektronsko. Torej, 124 predlog spremembe, konec glasovanja. 17 za, 10 proti sprejeto. Ustni predlog sprememb gospoda Beleta. Številka 1. Moram to pojasniti? si ti za Lokegard? Ni problemov? Imate vsi besedilo, ne? Kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeto. 125 je zdaj brezpredmeten, kompromis 6. Kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeto. 132 za? Proti? Zdržani, sprejeto. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 134 za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 138 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejeto. 139 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe 2, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 je brezpredmeten, 141 za, proti, vzdržani, sprejeto. 142 za, proti, vzdržani, sprejeto. 143. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 144 za. Proti. Preverimo. Odpiram glasovanje. Konec glasovanja. 11 za, 18 proti, zavrnjen. To je bil pa pa Nikolav, ja. 145 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 146, 147 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 148 za, proti, moramo preveriti. Ko, glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 15 proti, zavrnjen. 149 za, proti, Zdržani, sprejeto. 150 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj prehajamo na 157 za, proti, zdržani, zavrnjen. 158 za, proti, zdržani, moramo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 159, 160 sta identična, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 161 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 162 za proti vzdržani, sprejeto 163 za, proti vzdržani, sprejeto 164 za, proti vzdržani, sprejeto 165, 66 in 67 so identičnih za, proti sprejeto. Kompromis 8 za, proti, moramo preveriti, glasujemo. Konec glasovanja. Spet 15 za, 15 proti, zavrnjen. 169 in 170 sta identična za, proti, zavrnjen. 171 je omaknjen, 172 za, proti, zdržani, zavrnjen. 173 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Lahko, smem vprašati, ali lahko nasl, od naslednjih glasujemo skupaj 174 do 185. Lahko glasujemo vse skupaj naenkrat? Ne? Pa nič. Pa dajmo hitro. 100, 174 za, proti preverimo. 174 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 17 za, 13 proti. 176 za. Nismo glasovali skupaj. 176 za. Dajmo hitro, no. Proti. Dajmo še enkrat. 176 za proti. Spet moramo preveriti. Glasujmo. Konec glasovanja 18 za, 11 proti. Sprejeto. Gospod Kavada. Gospa predsedujoča, mogoče bi lahko eh, vprašali, če bi glasovali v svežno 165, 170, ne, sem že rekla, ne, ampak so še drugi. 175, 185, skupaj ali ne? Skratka, 175, 185. Ne, gospa Verže pravi ne. Nimajo dovolj drugega dela, tako da kar dajmo. 175, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 177 za, vzdrž, proti vzdržani sprejeto. 178 za, proti vzdržani sprejeto. 179 za, proti vzdržani sprejeto. 180 za proti vzdržani sprejeto 181 za, proti vzdržani sprejeto 282 za, proti vzdržani sprejeto 183 za, proti vzdržani sprejeto 184 za, proti vzdržani sprejeto 185 184 za, proti sprejeto 185 za, proti vzdržani sprejeto konec. Eins dafür. Eins dafür. Dagegen enthalten. Ena za. Proti. 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 3. Za, vzdržani, sprejeto, pang, sprejeto. 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 6. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 7. Za, proti, vzdržani. Preverimo. 7. Torej. Glasujemo. Was sind wir denn hier? Fünf, sieben, ja. Geschlossen? Koniec glasovanja. Zavrnjen. 15 proti 15. Grozno. Kje smo zdaj pri 8? Za, proti, zdržani, sprejeto. 9 za, proti, zdržani, sprejeto. 10 za, proti, zdržani, sprejeto. 11 in 12, identična za proti, zdržani, zavrnjen. 13 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, zdržani, sprejeto. 15 za, proti, zdržani, zavrnjen. 16 za, proti, zdržani, zavrnjen. 18 za, proti, zdržani, zavrnjen zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, moramo preveriti. Torej, glasujemo o 20. Konec glasovanja. 25 za. Niste dost visoko dvignili rok. Tega ne bomo več počeli. Bodite malo bolj telovadno razpoloženi, kaj ne hodite v fitness. Enkrat levo, drugič desno. Kje smo zdaj? 23, ne? 21 in 22 sta identična, kdo je za, proti, zdržani, zavrne. 23 za, proti, zdržani, sprejeto. 24 za, proti, zdržani, sprejeto. 25, a lahko to do 31 glasujemo v enem. Ja, torej 25 do 31, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Tako, sedaj bomo zaključili z glasovanjem. Prosim vas, da uporabite sedaj svoje kartice. Kdo je za, torej glasujemo, kdo je za poročilo kot spremenjeno. Abstimmung ist geschlossen. 24. 24 za, 3 proti, eden se zdržal. Čestitke, gospod Lokegard. So, ah, ja. Tako, sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za znake evropske dediščine. Gospa Paljadel je danes tukaj prisotna. Ona je poročevalka za to poročilo. Mislim, da smo vam že zadnjič dali priložnost, da mnenja različnih nacionalnih parlamentov v zvezi s to temo tudi proučite. Zanimivo je ta mnenja prebrati. Sama sem se potrudila in sem prebrala, kaj je v zvezi s to uh, evropsko dediščino imel povedati francoski senat. Tudi vam Eh, priporočam to branje. Nemci so tudi podprli ta predlog, francozi so zaenkrat še nekoliko razdeljeni, ampak vsekakor eh, vsi nacionalni parlamenti eh, morajo seveda povedati svoje stališče. Na ta način bomo imeli več argumentov, ki jih potrebujemo v razpravi. Gospa Paljadeli, sedaj pa vam dajem besedo, da nam predstavite to poročilo. Di, i, Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej naj povem, da ta zavrnitev se strani francoskega senata je povezana z vsebino samega vprašanja, ali bo eh, znak evropske dediščine ustvaril dodano vrednost ali ne. Ni pa to, ta zavrnitev povezana z odgovori, ki jih pričakujemo od nacionalnih parlamentov v njih namreč sprašujemo parlament, ali je ta predlog eh, v skladu s načelom subsidiarnosti. Torej, o tem francoski senat eh, ni eh, ničesa rekel. Mislim pa, da je zelo dobro, da sem se lahko v imenu odbora za kulturo ukvarjala z tem dosjejem. Gre torej za predlog Evropske unije, Eh, o uvedbi ukrepa za znak evropske dediščine. Istočasno seveda je zame velika odgovornost pri pripravi takšnega poročila, glede na to, da gre za postopek soodločanja, še bolj pa je odgovornost velika zaradi tega, ker bi s temi ukrepi morali tudi občutek pripadnosti Evropski uniji med evropskimi državljani eh, dvigniti na bistveno višjo raven ta ukrep je torej inštrument za krepitev evropske istovetnosti oziroma identitete. Gre za stvari, ki so povezane z graditvijo in povezovanjem eh, Evrope. Leta 2005 so ministri za kulturo pripravili prvi predlog oziroma sklep v zvezi s tem, da bi eh, to pomankanje komunikacije med Evropsko unijo in državljani nekoliko zmanjšali in na koncu odpravili. Vse skupaj pa je seveda povezano tudi z potrebo po poznavanju zgodovine Evrope, vloge Evropske unije in vrednosti in vrednot Evropske unije. To pa ni nikakor povezano z nedavno preteklostjo. Ne gre za to, da hočemo z državljani eh, razpravljati problematično, polemično, eh, ne gre za to, eh, da nas sedaj vse pesti eh, finančna in gospodarska kriza in da tudi tokrat moramo pokazati solidarnost. Že leta 2006 je na med eh, državni ravni prišlo do dogovora o tem ukrepu. In dosedaj je 64 držav eh, v in izven Evropske unije sprejelo to pobudo. Novembra 2008 je komisija dobila nalogo, da to meddržavno pobudo pretvori v ukrep Evropske unije. 22. marca je potem bilo sklenjeno, da se pripravi to poročilo. Sama sem se srečala z sodelavci, z eh, predstavniki komisije sveta odpora regi Evrope Nostre, pa tudi s predstavniki civilne družbe in nevladnih organizacij. Eh, kar pomeni, da smo prvo izmenjavo mnen že opravili z zainteresiranimi stranmi. Ugotovili smo, da gre za zelo veliko soglasje pri mnenjih o tem, kakšen naj bi ta znak bil in kakšne naj bi bila merila za njegovo uvajanje. V času tega eh, posvetovanja in izmenjave mnen za interesiranimi smo ugotovili enotnost stališču v zvezi z različnimi vidiki tega predloga. Katera so sedaj vprašanja, na katera bi mi morali odgovoriti v odboru? Prvič, naj se ta ukrep omeji samo na 17 držav članic, kot je to predlagano v četrtem členu, ali naj eh, se eh, pobuda nanaša tudi na območja preko meja Evropske unije. Potem, <clears throat> veste, da je evropska dediščina nekaj, kar ni omejeno na Evropsko unijo in zato sama menim, da bi morali vsaj uh, geografske meje evropskega kontinenta upoštevati. Celotni kontinent, skratka, bi moral biti vključen, po mojem mnenju. Gre konec koncev za znak, za katerega so se dogovorili na meddržavni ravni v prvi pobudi in eh, na ta način so že bile določene meje celotne celine, ne pa Evropske unije. Mislim, da je to prav pogled in pristop. Glede na nadaljno širitev Evropske unije bi ta pristop bil tudi dober eh, prispevek k postopku pridruževanja Evropske unije. Ta znak evropske dediščine bi torej lahko uporabljali in uveljavljali izven meja Evropske unije. To je bil eden od eh, predlogov v teh razpravah in evropski znak dediščine naj bi eh, uporabljali v mednarodnem okviru, zato da bi tudi ugled in prepoznavnost Evrope v svetu povečevali in razvijali in eh, cela vrsta spomenikov naj bi na ta način dobila še dodatni ugled in prepoznavnost. Seveda pa mora podeljevanje znaka evropske dediščine potekati transparentno in merila so določena v sedmem členu tega predloga. Države članice Evropske unije morajo spoštovati in uh, upoštevati določena merila, tako kulturna merila, kot tudi recimo tako imenovani islamski spomeniki so lahko eh, označeni z znakom evropske dediščine, ki, tisti, ki imajo zgodovinski pomen. Poleg tega pa eh, gre seveda tudi za znak, ki ga lahko dobijo spomeniki tako imenovane Združene Evrope. ta pristop so zagovarjali mnogi. V sklepih sveta pa je omenjeno, da gre pravzaprav za vrednotenje naše e, evropske dediščine in za zelo ustrezne prestižna merila, ki jih moramo v ta namen uporabiti. Člen 19 je člen, s katerim smo se dosti ukvarjali. Zdi se nam, da je pomemben za to inštitucijo. 11,3 eh, milijone evrov naj bi v treh letih porabili za to pobudo, s tem bi pokrili stroške sekretarjata, pa tudi stroške izbirnega sveta strokovnjakov ali žirije. Na ta način seveda bi lahko vključili v financiranje tudi nekatere druge akcije, naprimer kulturno ponudbo nasploh. To torej ni eh, nekaj, kar bo imelo podobna načela pri uporabi kot Evropska prestolnica kulture. Finančna podpora, ki bi jo zagotovili izbranim spomenikom, naj bi zagotovila neke vrste dodano vrednost eh, takšnim spomenikom. Tudi število pri prejemnikov znaka evropske dediščine mora biti zato omejeno. Potem člena 10 in 11 govorita o načelu subsidiarnosti. Vsaka država lahko vsako leto prijavi dva predloga oziroma predlaga dva spomenika za dodelitev znaka evropske dediščine. Možno pa je tudi, torej, da vsaka država predlaga tudi samo en spomenik, potem bi jih imeli 27, ampak vsekakor 81 eh, spomenikov naj bi v teoriji bilo um, okronanih s tem znakom evropske dediščine. To je seveda teorija, kajti ne želimo stvari preveč napihniti, da ne bodo stroški preveliki, da ne bo uh, birokracija prevladala in na ta način bi zmanjšali vrednost tega znaka. Znak evropske dediščine menimo, da bi bilo treba podeliti samo tistim spomenikom, ki strogo spoštujejo vsa določena merila vsako, vsaki dve leti ali vsako leto bi um, potem morali uh, spremljati dogajanje spomenika. Če bomo pa imeli uh, predloge vsako leto iz 27 terice, potem bi morda se lahko odločili, da ne bomo vsako leto, temveč vsaki dve leti podeljevali znak evropske dediščine seveda pa tudi izbirni svet strokovnjakov bi tukaj moral opraviti ustrezno delo. Člen 8 to določa. Menimo, da je pomembno, da uporabimo takšen izbirni svet strokovnjakov, ki bo do zagotavljali transparentnost eh, celega eh, ukrepa in oni bodo seveda morali ocenjevati vrednost eh, Eh, spomenika. 12 članov naj bi ta svet imel, 4 eh, iz eh, komisije, 4 iz Evropskega parlamenta in 4 iz sveta. Torej vse tri inštitucije naj bi imele enako število članov. Morda pa bi moral biti v tem svetu tudi predstavnik odbora regij, zato da bi imeli sodoštevilo strokovnjakov v tem svetu. Ti strokovnjaki morajo seveda biti strokovnjaki na različnih področjih, naprimer na področju evropske zgodovine, potem na področju kulturnih eh, dobrin in tako naprej. Pri tem se ni nujno treba omeni, omejiti na tri inštitucije, torej parlament, svet in komisijo, temveč eh, moramo zagotoviti tudi geografsko enakomerno zastopanost. Člena 11 in 13 potem. Ta izbirni svet strokovnjakov bo na podlagi sprejetega predloga podal svoje mnenje. Zadnja dokončna odločitev za podelitev ali ne pa bo, do, bo sprejeta v Evropski komisiji, ki bo seveda pri tem upoštevala izvedensko mnenje tega sveta strokovnjakov. Moram reči, da me ta velika pristojnost Evropske komisije za dodelevanje znaka nekoliko skrbi v prvotnem predlogu naj bi to bila samostojna odločitev Evropske komisije, ampak v pogovorih z zainteresiranimi stranmi smo ugotovili, da je verjetno, da se bo Evropska komisija držala strogo priporočil tega sveta strokovnjakov. Ne povdarim še nekaj. Najti moramo način in poti, da bi tudi Eh, vlogo Evropskega parlamenta povečali pri eh, podeljevanju znaka, morda bi parlament eh, bil vključen v ocenjevanje meril in tako naprej. Potem 12. člen. Transnacionalni spomeniki, pa za nje pa predlagam, da ni v tem primeru samo ena država, tista, ki lahko eh, posreduje predlog, temveč, da morajo na podlagi takšnega predloga tudi druge države, v katerih se takšni spomeniki nahajajo, eh, dati svoje soglasje. Če bi recimo vsaka država imela dva predloga, pa bi morda uh, bilo lažje dogovoriti se na eh, ravni več držav za nek predlog. Potem člen 18. Ta določa, kaj naj se zgodi z tako manjim meddržavnim znakom, ki eh, so ga dobili spomeniki pred začetkom uvajanja tega našega znaka. Treba je namreč ločiti, da obstajata dve obliki znakov. V obliki sta to različna znaka, pa tudi postopek podeljevanja se razlikuje. Za stare spomenike naj bi ohranili že obstoječi znak, če pa ti ustrezajo tudi novim merilom, eh, če za nje eh, nekdo poda predlog, potem lahko dobijo tudi ta novi znak evropske dediščine. Potem logotip. Ta sicer ni v predlogu vključen, vendar bi ga želela na kratko omeniti, ker že imamo stari logo, mislim, da bi morali sedaj pripraviti nov logotip in sicer v okviru javnega natečaja. Sedaj pa konec. Predlog komisije sledi uh, sicer dobrim namenom, vendar gre za celo vrsto um, demok birokratičnih procedur, ki jih eh, ta predlog eh, predvideva. Sama imam drugačno vizijo. Mislim, da moramo kulturo kulturo in dediščino Evropi na ta način bolj povdariti, bolje ovredotiti. To je naše bogatstvo. Zato mislim, da moramo na znak evropske dediščine del, gledati kot na širitev evropske dediščine, vedenja in znanja o njej. Vsekakor pa bi s tem znakom evropske dediščine morali evropski slovensko kulturo narediti bolj prepoznavno eh, po vsem svetu. Kar dosti stvari sem omenila, eh, vsekakor pa bom z veseljem prisluhnila tudi vašim pripombam, ki jih bom potem lahko vključila v poročilo, ki ga moram eh, sredi naslednjega meseca predložiti. Gospa Šančešmit. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ko smo se prejšnji teden srečali za izmenjavo mnej in sedaj, ko sem poslušala gospo Paljadeli, poročevalko, moram reči, da se res moramo dogovoriti o tem, kaj pomeni beseda evropska kulturna dediščina, kajti to je predvsej široka tema. In eh, zato ne moremo kar vsega zmetati v eh, ta koncept. Zato je zelo pomembno vedeti točno, kaj to pomeni, kaj je ta znak, ali gre za kulturni vidik, ali pa gre tudi za zgodovinski vidik, ki je prisoten. E, potem, kaj to pomeni, pripadnost Evropske unije? Tukaj je predvsej vprašanj, ki se odpirajo. Gospa Paljadeli je govorila o e, spomenikih, ampak Gre še za druge stvari, gre za tudi neotipljivo dedičino oziroma nematerialno dedičino, gre za lo, eh, lokacije eh, in eh, lokacije niso samo spomeniki. In potem je tu še vprašanje, kakšno dodano vrednost prinaša znak evropske dediščine in kakšen bo prispevek proračuna oziroma kakšen kako se bojo dogajale stvari, ali se bo spostavila mreža, ali je tu še turistični vidik, tu je eh, treba omeniti UNESCO znak, skratka, ali bomo eh, vsako leto imeli 27 takih lokacij. Eh, če sedaj omenimo, da vse, kar je eh, redko, je drago, mogoče je 27 lokacij oziroma spomenikov preveč, ali se ne bi mogli odločiti, da bi bilo manj takih lokacij, mogoče bi lahko razmišljali o tematiki, ne vem, eh, da bi označili neko dejanje, skratka, tu bi potrebovali neke. Eh, predloge in kakšno vlogo bomo mi imeli kot Evropski parlament. Komisija je tista, ki odloča in obvešča Evropski parlament o svojih odločitvah. Zakaj pa ne bi mi uporabili tudi postopek, ki se uporablja za Evropsko prestolnico kulture? Eh, v tem postopku ima parlament svojo vlogo, lahko pove svoje mnenje in eh, tukaj stvari dobro potekajo. Če sem prav razumela, je mnenje parlamenta. No, ne? Ne, v tem dopisu uh, je omenjeno mnenje parlamenta za Evropsko predstolnico kulture. In mislim, da je pomembno, da imamo možnost dati svoje mnenje. In potem zadnja točka. Kaj bomo pa zahtevali od držav, ki bodo vlagale svoje kandidature? Biti kandidat za ta uh, Znak je tudi projekt, to pomeni angažiranost države, prevzem določenih obveznosti. To se mi zdi pomembno, kaj bo neka država naredila, da bo dobila znak evropske dediščine, kakšne napore bo vložila, ali se bojo države trudile po različnih načinih. Skratka, to so tiste vprašanja, ki jih eh, odpira eh, ta dosje. Gracias, <clears throat> presidenta. A mi la idea me Gospod Fiser, najlepša hvala, gospa predsednica. Zdi se mi, da je to zelo dobra zamisel, eh, vendar se v zvezi z njo pojavlja že cela vrsta vprašanj. Nekaj od teh, ki sem jih sam začel pojasniti, je gospa Sančes Šmit že povedala. Recimo, da se daj uh, eh, vsaka država članica predloži dva predloga. Ne vem, če je to pravično. Uh, Nemčija se vseeno razlikuje od Malte. No, Malto seveda spoštujem, ampak vseeno bistveno večje starejše države imajo konec koncev dosti več te dediščine kot majhne. Zato se mi zdi, da je ta izbira nekoliko nenavadna. Slišal sem, da gre, naj bi šlo za predloge držav članic, ampak morda bi obstajali še nekatere druge pristopi, kako izbrati te spomenike oziroma lokacije. Morda bi Evropski parlament sodeloval pri pripravi takšnih eh, ocen in predlogov. Slišali smo, da obstaja izbirni svet strokovnjakov, ki ocenjuje, eh, ki ocenjuje predloge, ampak ne vem, ali bo res potem Evropska komisija na koncu tista, ki bo odločala, ali bo Evropski parlament sploh imel kakšno besedo pri tem zakaj to sprašujem? Zato, ker ko bo nekdo nek spomenik dobil znak evropske dediščine, bo takšen spomenik treba potem tudi ohranjati, negovati in tako naprej. In to se povzroča stroške, kaj ne? Hvala, gospod Matula. Najlepša hvala, gospa predsednica. V tem trenutku se mi zdi zelo pomembno, da najprej pozdravimo delo kolegice Paljadeli. Oprostite, imamo težave z aparaturo. Ampak vseeno, uh, zdi se mi, da ta sredstva, milijon in tristo tisoč evrov ali koliko je predvideno, se mi zdi premalo. Uh, kar zadeva izbiro spomenikov oziroma lokacij, tukaj imam en predlog. Poseben strokovnjak na, eh, oziroma skupina strokovnjakov naj bi to izbirala, ampak to se mi zdi nenavadno, kajti člen 13 določa, uh, da bo znak evropske dediščine podeljen za nedoločen čas. Zakaj se mi zdi to nekoliko kontradiktorno? Ta nedoločen čas je namreč potem nekaj, kar v členu 14, kjer je govora o postopku spremljanja, eh, torej ta nedoločen čas na nek način postane 4 leta. Pomeni, da če bomo uvajali spremljanje, Eh, takšnega spomenika in lokacije potem mm, enostavno ne more to biti podeljeno za nedoločen čas. Poleg tega ne pozabimo, da eh, ta, to spremljanje bo nekaj stalo. In kdo bo to spremljanje upravljal, videti je, da država članica. Torej, sam bi predlagal takole. Na mesto spremljanja in evalvacije vsake štiri leta bi bilo treba državi članici omogočiti, da ohrani takšen znak in zato mislim, da bi država članica morala biti tista, v kateri se pač nahaja takšen spomenik oziroma lokacija, ki uh, spremlja dogajanja v zvezi s spomenikom oziroma lokacijo. In če že um, tak spomenik ne ustreza več izbranim kriterijem, mora biti potem država članica tista, ki se odloči za preklic oziroma odzame znak. Mislim, da je tukaj še cela vrsta stvari, ki jih moramo domisliti. Sam menim sicer, da bi čim več lokacijam oziroma spomenikom morali dodeliti takšen znak, ampak recimo, da se zgodi naslednje. Takšen spomenik, ki ne izpolnjuje več pogojev za uporabo znaka Evropske dediščine ali se ga uh, izključi iz tega seznama, se mu oduzame znak in ali potem čez eno leto ali dve leti ponovno lahko uh, kandidira za ta znak. upam, da sem kolikor toliko posredoval svoje mnenje. Bistvo vsega pa je, da je še precej zmede v tem predlogu. Hvala. S to kulturno dediščino oziroma znakom evropske dediščine bo pa še veliko problemov. Najlepša hvala, gospa predsednica. Če želimo delovati v praksi potem se mi zdi, da potrebujemo tudi dobro poznavanje teorije. Sam sem sicer za ta predlog, da uvajamo znake evropske dediščine in kot eh, poročevalka in prejšnji govorniki tudi sam menim, da je treba nekaj praktičnih problemov rešiti. Naprimer, število teh eh, spomeniku ali lokaciji. 27 oznak bom, oznakov bomo vsako leto podelili, če se bo to dogorilo, mislim, da bo postala uh, popolna uh, inflacija teh uh, spomenikov in lokacij z znakom. Premalo je tudi transparentnosti, kaj se bo dogajalo, ko bomo izbirali spomenike. Zato mislim, da bi morali v našem odboru imeti konstruktivno poglobljeno razpravo, uh, o tem predlogu, da bi videli, kaj menimo, naprimer, tudi potem, ko bo izbirni svet strokovnjakov pripravil predloge, kaj mi menimo o teh predlogih. Kajti konec koncev Evropski parlament, ki predstavlja državljane Evropske unije, gotovo mora tudi imeti besedo pri eh, tem pomembnem ukrepu. Toliko je samo nekaj eh, prvih eh, pomislekov, vsekakor pa mislim, da moramo se vprašati, kakšno bo področje uporabe tega znaka Evropske dediščine. Poročevalka je na začetku povdarila, da je to eh, projekt, ki naj bi se omejeval na evropske meje oziroma meje Evropske unije, ampak morda bi ga morali širiti na cel kontinent. To je gotovo zanimivo vprašanje. Morda teoretično, ampak niti ne preveč teoretično vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, kako bomo Evropsko unijo potem predstavljali v svetu. Razmisliti moramo tudi v prihodnosti in vprašati se moramo, ali hočemo gledati uh, na Evropsko unijo kot eh, neko entiteto izven širšega prostora ali obratno. Mislim, da ne bomo vsega, kar želimo doseči, na ta način tudi dosegli. Sam prihajam iz Portugalske in časih dvomim o tem, ali je naša portugalska eh, dediščina in kultura nekaj, kar je popolnoma drugačno od eh, dediščine in kulture v nekem, neki bolj oddaljeni državi Evropske. Kontinenta. Tukaj naj bi bili vključene tudi knjižnice, potem uh, različni uh, ne, uh, verske inštitucije in tako naprej. Skoraj da vsak mesec govorimo o smrtni kazni v, v Štrasburgu, ki pa se seveda dogaja izven Evropske unije, kar pomeni, da ta znak evropske dediščine mora biti usmerjen tudi na vzven. Konec koncev Evropa je usmerjena na vzven, pogovarjamo se o zadevah, ki se dogajajo izven Evrope. Ne bi rekel, da moramo zamenjati ali spremeniti naziv tega ukrepa, ampak vseeno moramo se vprašati, ali gre resnično samo za evropsko ali za bolj svetovno usmerjenost. Hvala. Prosim vas, da mislite na to, da je že pet čez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 Mislim, da bomo s tem znakom lahko povečali ugled evropske dediščine in kulture. Vseeno pa, če dovolite nekaj lastnih misli. Ta na ziv sklepa je morda zasnovan na preteklosti, vendar se znakom evropske dediščine moramo gledati v prihodnost. in mislim, da moramo vse 27 terici uporabljati enake izraze. Namreč ponekod piše kulturna dediščina, ponekod piše samo evropska dediščina in zato se moramo uh, dogovoriti enotno za ta pristop. Eh, poleg spomenikov, materialnih vrednot, pa seveda v Evropi obstajajo simbolične vrednote, spomeniki, lokacije in tako naprej, ki jih je treba sem vključiti. Pomembno je tudi, da pri razpisih eh, določimo neko tematiko, kajti ne gre, ni enako, ali eh, predlagamo za podelitev znaka neki lokaciji ali nekemu fizičnemu spomeniku. Tretje vprašanje, to so merila. Neke vrste predizbor je te, tukaj predviden na nacionalni ravni. Vprašanje pa je, ali bodo države članice eh, uporabljale v ta namen enotna merila oziroma enotne pogoje, ko se bodo odločala za svoj v navednicah lastni predlog. Zelo pomembno se mi tudi zdi, da ta, te, ta znak eh, naredimo prepoznaven v javnosti. Poleg tega se mi zdi, da je treba neke vrste mrežo takšnih eh, spomenikov narediti. Hvala. Hvala, gospod Ranar. Hvala, gospa predsednica. Na kratko. Mislim, da so besede predgovornikov eh, že povedali, da je treba zelo natančno eh, in strogo določiti, kdaj, pod katerimi pogoji lahko podelimo znak. Eh, sama prihajam iz Eh, Evropske prestolnice kulture leta 2003 in vem, kako veliko navdušenje je vladalo pri naših meščanjih v zvezi s to akcijo. In mislim, da moramo ta znak izkoristiti, da bomo eh, to dosegli tudi pri drugih. Seveda težko je reči, kakšna bodo merila. Komisija nam je tukaj pustila precej odprtega prostora, eh, da ta merila Eh, določimo. To je priložnost, ki jo moramo izkoristiti. Poleg tega, na koncu, mislim, da eh, bi bilo treba merila, ki so jih uporabljali za meddržavne spomenike, do sedaj na nek način še razširiti. Prav to bomo prosili, da bo storil sekretarjat, skratka, da bo navedel spisek tistih krajev, kjer že imajo znake Evropske dedičnine. Gospod Kosta. Kriče, uh, Gospa Kosta, zahvaljujem se tudi poročevalki za njeno predstavitev, zlasti pa zato, ker je predstavila nekaj zelo jasnih vprašanj, ki so pa istočasno tudi občutljiva. Mislim, da moramo videti, da gre za medvladno odločitev, eh, ki pa se potem preoblikuje v odločitev EU in zato moramo biti zelo previdni pri tem, kajti pri tem gre za občutljive stvari. Ravno eh, tako pa je tu pomembna vloga Evropskega parlamenta. Ta mora imeti svojo vlogo. Dve stvari bi želila podariti. Najprej. Najpr Države članice morajo pri izbiri teh lokacij vključiti tudi javnost in pa eh, znanstveno skupnost, kajti eh, tu gre za eh, stvar, ki se potem prenaša na evropsko raven. Se pravi, če bomo imeli eh, na eni strani eh, oceno, ki bo sprejeta na ravni države, potem eh, mnenje eh, znanstvenikov Evropskega parlamenta in odločitev eh, Evropske komisije, mm, so, bo to predvsej občutljivo ravnotežje. S tem evropskim znakom bi morali nagrajevati več kot samo zgodovinske lokacije. V bistvu gre za simbolno vrednost. Recimo pri nas doma se lahko zgodi, da najdete hiše, v katerih so bili eh, roje, rojeni, eh, rojeni nekateri od ustanovnih očetov eh, Evropske unije. To sicer, same, to sicer so hiše, ki kot take niso zanimive arhitekturno, ampak so zanimive iz drugih razlogov. Zato moramo upoštevati tudi te vidike in uh, ugotoviti, kaj je ta specifični aspekt poleg kulturnega vidika. Mislim, da moramo upoštevati tudi same lastnosti predlaganih eh, lokacij. Značilnosti države članice so seveda tiste, ki bodo odgovorne za predloge, za kandidature. Ampak, če se bodo vzpostavile tudi mreže, potrebujemo tudi ustrezno obliko upravljanja. Ta znak ne sme biti nekaj, kar bi nekdo dobil kar tako, avtomatično, samo zato, ker se je prijavil, ampak ta znak pomeni tudi določene obveznosti in pa pomeni tudi, da mora odločati javna mnenja. Pa šake, gospod Skorija, potem pa komisija. Hvala lepa, gospa. Eh, predsedojoča in hvala lepa tudi poročevalki, ki nam je tako lepo opisala vse izzive pred nami. Podarjamo podarek na izobraževanju o eh, kulturni dediščini in o vrednotah, kar nas sicer združi v Evropi. Kot so eh, prej rekli eh, drugi govorniki, cili so skupni, vendar pa. Še, še nismo čisto dogovorili o tem, kakšne so poti za doseganje teh ciljev. Uh, Transparentnost je prav gotovo potrebna, istočasno pa moramo paziti, da ne bomo ustvarjali dodatne birokracije, zlasti glede na to, ker je proračun omejen. Naj eh, podarim tudi, da je, je zelo pomemben pristop od spodaj na vzgor, se pravi vključenost državljanov. To je namreč tudi eno ciljev tega projekta. Ta razprava me je spominjala na razpravo, ki smo imeli o Repjani, eh, kjer smo tudi govorili o kulturni dediščini Evrope in o njeni digitalizaciji. Mislim, da moramo najti način, kako vključiti državljane, kako stresno uporabiti vse medije, internet in tako naprej, da to idejo predstavimo in da tudi predstavimo kulturno dediščino kot Eh, vrednoto. Spodbujati moramo tudi sodelovanje med samimi državljani, tudi med državljani različnih držav. Kaj ti, ko si pogledamo ta globalni eh, kontekst, ki ga predstavlja tudi internet, moramo razmisliti tudi o tem, kako vključiti ljudi izven EU, tako da bodo tudi oni spoznali kulturno dediščino EU. Namen tega projekta je, zagotoviti boljše razumevanje o Evropi in zato je zelo pomembno, da to ne postane eh, novi birokratski projekt, drag projekt, ki niti ne bi bil preveč relevanten, kajti na ta način lahko spet eh, poudarjamo napačno eh, podobo Evrope. Mislim, da moramo biti ambiciozni, narediti stvar izvedljivo, pozitivni program potrebujemo, in seveda se že veselim sodelovanja s poročevalko in v tem eh, sodelovanju bomo skušali to doseči. Hvala lepa, gospod predsedojoči, bom, bom zelo kratek. Veliko je bilo že rečenega o eh, tem znaku, me pa tudi zelo zanima, kaj ima povedati komisija. Komisija je pripravila zelo lepo sporočilo in eh, to sporočilo vsebuje tudi zelo lepo idejo o eh, evropski identiteti. Vendar pa je trenutno ta predlog predvsej prazen, predvsej schematičen za ta projekt. Zato eh, moramo to praznino zapolniti sedaj z vsebino. Evropski parlament mora imeti pri tem svojo besedo. Veliko smo se že pogovarjali o tem, veliko idej smo slišali, ampak skupine morajo potem seveda imenovati tudi poročevalce, osenci poročevalce, tako da bomo vsi imeli možnost prispevati, vsebinsko prispevati k oblikovanju tega znaka, k uvajanju tega znaka. Veliko stvari je bilo rečenih, predvsej stvari je treba pojasniti. Ne vem, če bo komisija že lahko povedala odgovore na nekatera vprašanja, ali je mogoče ta znak recimo preklicati oziroma ga vzeti eni državi, ali ga je mogoče potem čez nekaj časa vrniti. Kako in koliko jih bo? Ali bomo vsako leto imeli 27 znakov podeljenih, ali bo vsak eh, leto en znak podeljen? Kajti čez leto se zna nabrati kar precej. In mogoče bodo nekatere države članice dale eh, predloge, ki ne bodo tako eh, utemeljeni. Tukaj je še precej stvari, v katerih se moramo pogovarjati. Upam, da bo komisija povedala malo več ampak tudi vsa, vse skupine v tem parlamentu moramo natančno razmisliti o tej temi. To je pomembno vprašanje. Eh, to je vprašanje, ki je lahko tudi relevantno za prihodnost Evrope. Ja, ja, Najlepša hvala, gospod Skorija. Sedaj je čisto jasno da potrebujemo več informacij od komisije. Gospa Prancer je tu v imenu komisije in njej bomo dali sedaj besedo. Potem nam utegne ostati še nekaj časa za eh, dodatno razpravo. In končali bomo ob 18.30 točno. Komisija, prosim. Najlepša hvala za vaše komentarje. Seveda bomo z veseljem sodelovali z Evropskim parlamentom in tudi s svetom v naslednjih mesecih, da bomo to besedilo izboljšali. Tako da bo, vsebil, eh, da bo besedilo tudi odražalo in upoštevalo vse pomisleke. Kar zadeva samo metodo. Naj povem, da je potekala široka. Ja javna razprava. Več kot 220 organizacij je sodelovalo v tej široki razpravi. To so bile tudi reprezentativne organizacije, kar pomeni, da je pravo število organizacij še dosti više. Imeli smo tudi eh, sestanek, eh, v, sestanke v, eh, v državah članicah. Koristno je povedati tudi to, da je eden od eh, Pomembnih elementov naslednji. V času francoskega predsedstva leta 2008 je svet v novembru 2008 sprejel sklepe, s katerimi poziva komisijo naj predlaga ta znak. In v luči razprav, ki so takrat potekale, smo potem poskušali upoštevati čim več interesov držav članic. Dovolite mi, da pojasnim določena vprašanja prva je povezano z geografskim področjem uporabe, če temu tako rečemo. Zakaj je komisija predlagala, da to omejimo na 27, 27 držav članic, vsej za sedaj? En od razlogov je ta, da je osnovna ideja bila ta, da se eh, približa državljane Evropski uniji in države članice in javnost na splošno so zahtevali, da mora ta znak biti dodaten k drugim poimenovanjem. To je en vidik. Drugi vidik pa je ta. Lahko si predstavljate, da bo ta postopek kar zapleten. 27 nacionalnih eh, selekcij bo potekalo vsako leto in zdelo se nam je, da je pametneje začeti z državami članicami Evropske unije. V obrazložitvenem memorandumu pa omenjamo, da takrat, ko bo prišlo do prvih uh, ocen, to bo šest let po začetku veljavnosti pobude, potem bo mogoče uh, oceniti tudi uh, uspešnost tega programa in potem bi lahko razširili uh, ta znak tudi na, na druge države. V, dolgoročno je eh, program za kulturo tisti, ki bo zagotavljal tudi financiranje. Toliko o eh, teritorijalnem področju uporabe. Potem ste vprašali tudi, kakšno dodano vrednost prinaša ta pobuda v primerjavi z drugimi. Najprej, eh, ta, te lokacije morajo imeti neko evropsko zgodbo, tu gre za simbolizem lokacij, ne gre samo za estetiko in lepoto lokacij oziroma spomenikov. In drugič, kar je pa zelo pomembno pri tej pobudi, pa je to, da je namenjena izobraževanju zlasti mladih. Ne gre za eh, ohranjevanje, za uh, varstvo spomenikov, ampak gre bolj za izobraževalni vidik potem je namen tudi spodbujati mreženje med lokacijami, torej ustvarjanje mreže. To je en od ključnih vidikov tega predloga in komisija bo spodbujala ustvarjanje takih mrež, zato da spodbuja vzajemno učenje in da spodbuja tudi izmenjavo najboljših praks. Eh, potrjevanje postopka imenovanj v skladu z členom 291 pogodbe o delovanju Evropske unije bo do imenovanja določeni izvedbeni ukrepi. Tu, tu ima svojo vlogo komisija. Torej komisija bo tista, ki bo odločala. Razpravljali smo, smo tudi s tistimi, ki so se ukvarjali z imenovanjem Evropske prestolnice kulture. E, nekaj sodne prakse že obstaja tukaj, ampak postopki so žele eh, jasni. Tukaj imenuje mesto svet, parlament pa da svoje mnenje, običajno je ta postopek zelo dolg. In predvsej eh, tudi naporen za države, predvsej rigiden, ne ravno najbolj fleksibilen. Kar pa zadeva vlogo nacionalnih parlamentov, v posvetovanjih se je izkazalo, da bo uspešnost te pobude odvisna od njene verodostojnosti od samega začetka. In vsi so se strinjali, da mora zato potekati izbor na neodvisen način. Ves postopek, ves izborni postopek mora biti neodvisen. In zato predlagamo, da so tudi strokovnjaki, neodvisni strokovnjaki, Evropske institucije, Evropski parlament, komisija in svet pa naj imenujejo te strokovnjake. To pa pomeni, da bo Evropski parlament imel vlogo pri imenovanju teh strokovnjakov. Postavljeno je bilo tudi vprašanje o tem, kako definirati kulturno dediščino oziroma evropsko dediščino. To je predvsej eh, zapletena definicija, vključuje eh, kulturne in eh, zgodovinske vidike, tudi materialno dediščino in natančna opredelitev tega pojma kulturne eh, dediščine boste našli v členu 7, prvi odstavek. Trije vidiki so pomembni. Eh, lokacije morajo biti čez evropske oziroma pan evropske po svoji naravi. Drugič, te lokacije morajo biti take, da so že odigrale vlogo v evropski zgodovini in integracije, imeti določeno osebnost. E, morajo biti povezane z socialnimi, industrijskimi in drugimi gibanje in Poleg tega mora taka lokacija igrati določeno vlogo pri spodbujajo skupnih vrednot evropske integracije, kot so svoboda, demokracija, spoštovanje človekovih pravic, kulturna raznolikost, eh, tolerantnost in solidarnost. Postavljeno je bilo tudi vprašanje o tem, kakšen bo proračun za to pobudo. Je dokaj skromen, ampak eh, mislim, da bomo stroškovno učinkoviti za tri letno obdobje. Predlagamo eh, proračun milijon 300 tisoč evrov. Eh, ta znesek eh, izključuje strošek za zaposlene. Tu bomo samo prerasporedili ljudi, ki so že zaposleni in ta projekt ne bo zahteval dodatnih zaposlenih. Tako skromen proračun Eh, predlagamo zato, ker so tako želele države članice. Želele so, da bi ta projekt bil čim bolj eh, fleksibilen. In kar zadeva pa posamezne individualne lokacije, eh, za te so pa odgovorne posamezne države. Praktično bi tudi bilo preveč lokacij oziroma spomenikov za zagotavljanje potrebnih financ. Program kultura je majhen program, 400 milijonov evrov v trenutni perspektivi za 35 držav. Potem je bilo to še vprašanje logotipa, eh, razpisa za logotip, za eh, znak. To je dobra ideja in to bomo tudi verjetno naredili. Ustvariti moramo prepoznavnost, to je zelo dobro tudi zaradi mladih. Potem je bilo postavljeno vprašanje o eh, iz, procesu izbora in število lokacij. Naj pojasnim. To, kar predlagamo, je naslednje. V času eh, leta izbora lahko vsaka država članica predlaga maksimum dve lokaciji in maksimalno ena se pa lahko izbere, ne pa se mora izbrati. Kar pomeni, če nobena od lokacij ne bo izpolnevala kriterijev iz neke države, potem ne bo tudi nobena izbrana. In to pomeni, da če bo 27 držav članic prijavilo lokacije v določenem letu, bo maksimalno v enem letu sprejetih 27 lokacij. Ampak mislimo, da eh, v praksi ne bo tako, da države članice ne bodo vsako leto prijavljale lokacij. Potem je bilo postavljeno tudi o eh, kriterijih, o predizboru na nacionalni ravni. To bodo isti kriteriji kot za Evropski panel v člano s sedmim članom. Kar pa zadeva samo organizacijo predizbora, tu pa puščamo veliko svobode državam članicam v skladu z načelom subsidijarnosti. Lahko ta predizbor organizirajo, kakor hočejo, zagotoviti morajo le, da so kriteriji izpolnili in da mi dobimo eh, kandidature do roka. Sicer so pa države članice svobodne ko gre za organizacije. Potem je bilo še postavljeno vprašanje o spremljanju in umiku oziroma preklicu znaka. V trenutnem predlogu piše, da naj bi v treh letih prišlo do izbire, dve leti eh, za prehodno obdobje in potem vsako, vsaka štiri leta bi potekalo spremljanje neke vrste, monitoring. Eh, To bi izgledalo tako. Država članica bi predložila poročilo Evropskemu panelu, ta Evropski panel bi to poročilo prebral in potem dal kakšno priporočilo, če bi bilo potrebno. Če bi se pa pojavili kakšni eh, problemi, potem pa lahko panel začne dialog z državo članico in eh, ugotovi, ali so vsi kriteriji spoštovali. Tu gre čisto za pragmatičen proces, ampak na koncu tega procesa, če se bo ugotovilo, da kriteriji pri lokaciji niso bili spoštovani, potem se pa ta znak lahko prekliče oziroma oduzame. In komisija bo tista, ki bo odločala na podlagi priporočila panela, na enak način bo odločala, kot je eh, odločala o imenovanju oziroma o dodelitvi, eh, dodelitvi znaka in seveda pa se lahko država odloči za ponovno prijavo eh, lokacije. To so glavne točke, z veseljem bom odgovarjala na vaše vprašanja, če jih še imate. Delile. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, hvala lepa tudi eh, poročevalki, ki dajem besedo. Izvolite. Prosim, podci Petropis, ja ti zdje. Najlepša hvala tudi predstavnici komisije za vse te informacije, ki dopolnjujejo tisto, kar smo že vedeli. Zelo sem zadovoljna. Ko slišim, da je tudi logotip vključen v tista vprašanja, o katerih se moramo še pogovarjati ampak mislim, da najpomembnejše točke ostarajo še vedno nepojasnjene. Govorila sem o spomenikih in lokacijah, ampak seveda sem želela vključiti v to tudi ideje, vse elemente evropske dediščine, evropske kulturne dediščine. Jasno je, da tako široka definicija evropske kulturne dediščine povzroča težave ko začnemo opredeljevati kriterije. In tu potrebujem vašo pomoč. Kako bomo določili kriterije? Kriteriji so vključeni v predlog. Predlog pa eh, potem spada tudi v postopek soodločanja. Če se ne bomo dogovorili o tem, bomo morali še večkrat razpravljati, zato da bi na koncu prišli do skupnega mnenja, skupnega stališča in potem eh, bomo pač morali narediti vse, da dobimo najboljše eh, rezultate za tako pobutjo. Torej, znak in evropska kulturna dediščina, to so pomembne stvari, kriteriji so pomembni, definicije so potrebne, pa tudi proračun je pomemben. Proračun je eh, pomemben tudi za prejemnike znaka. Če bomo imeli 27 eh, eh, lokacij, ki bodo dobile znak na leto, bomo s tem zmanjšali prestiž tega znaka, njegovo vrednost. Kajti eh, z, leti, z leti bo število samo še raslo, ugled pa padal. Zato eh, bi bilo mogoče dobro razmisliti o tej številki prejemnikov znaka. Mogoče pa bi razmislili o tem, da bi ustvarili več znakov. Težko je vse pokriti z enim samim enotnim znakom, kajti sedaj imamo preširoko definicijo. Vse pripombe sem si zabeležila. Gospod Tavares je sicer odšel, ampak vse eno. Uh, njegov predlog v zvezi z vlogo odbora za kulturo, ki naj bi bila konsultativna pri, pri, eh, pri sprejemanju odločitev komisije. Mislim, da bi ta predlog lahko rešil problem vloge Evropskega parlamenta. Ta vloga bi lahko bila torej konsultativna, eh, izvajali bi jo člani Evropskega parlamenta, ki so člani odbora, za kulturo. No, eh, rekla bi tudi to, ne smemo se omejevati samo na 27 članic, mislim pa, da tu moramo prislih, prisluhniti predstavnici eh, komisije. Moramo poskušati iti širše, pokriti cel evropski kontinent ali pa razmišljati še širše. Gospod Tavares je govoril o pomenu Evrope eh, pri odpravljanju smrtne kazni. Zelo vam bo hvaležna za vse predloge, ki mi jih lahko pošljete, saj ti tako bom eh, lažje pripravila novo besedilo, ki ga boste sprejeli čez en mesec. Hvala lepa, gospa Paljedeli temu vprašanju se bomo vrnili še na sestanku 2. septembra. Jutri bomo imeli sestanek koordinatorjev ob 11. oziroma ob 9. ob 9.45 pa se začne celotno odprt sestanek. Hvala lepa vsem in se vidimo jutri. Yes, because it's too